spoštovani predsednik Petrle. Začel bi z popovdanskim se, delom naše seje. Eh, z nami je gospod Gentilini. tudi eh, v nogometni zgodovini smo imeli neko podobno ime. Gentilini je posebni predstavnik Evropske unije za mirovni proces na Bližnem vzhodu. Danes do povdne smo razpravljali o zastopniških vojnah in tako naprej. No in ta eh, konflikt na Bližnjem vzhodu eh, je tako rekoč izvor vseh konfliktov. In ponovno je prišlo do izbruha nasilja v regiji. Komaj da vidimo možnosti eh, za pogovor. Predsednik Abbas je dejal, eh, da želi proces prekiniti to je uh, negativen razvoj. In uh, mi seveda upamo na mirovnoška pogajanja, uh, ki bodo vsebovala varen status uh, za Izrael uh, in pa tudi uh, demokratično in neodvisno državo Palestina. In sicer v skladu z mejami iz leta 67. Potrebno je ponovno vzpostaviti zaupanje in to je pomembno tudi v širšem kontekstu. Gospod Gentilini, zanima me, eh, kako poteka, dela, kako poteka delo kvarteta oziroma kako bi lahko eh, kvartet vzpostavil pogoje za nove pogovore. In da bi se na ta način predstavniki obeh strani ponovno usedli za mizo. Želim vam veliko uspeha pri vašem prispevku. Hvala, gospod predsednik. V veliko čast in veselje mi je, da sem tukaj. In teh nekaj minut bom skušal porabiti za to, da vam povem, kako gledam na stvari na terenu. Uh, Sam eh, zdaj tam eh, stanujem in delam eh, zadnjih šest mesecev, živim v Jeruzalemu in rad bi povedal tudi, kako so se stvari razvijale naprej od govora gospe Mogherini na plenarnem zasedanju pred nekaj tedni. Obvestil vas bom tudi o delovanju kvarteta in njihovih dejavnosti, ki so tudi pomembne. No, tri stvari bom opisal zelo na kratko. Eh, pomembno je vedeti, kaj se dogaja na terenu, kako ustaviti nasilje. In tukaj lahko povem, kaj skuša narediti Evropska unija s svojimi partnerji, da bi to zagotovila. Eh, potem eh, bo treba ponovno začeti političen proces. Tukaj se bom osredotočil na strategijo kvarteta, zato da bi se začeli izvajati ukrepi na terenu, s katerimi bi eh, ponovno zagotovili pogoje za eh, pogovore in pa bi tudi vzpostavili zaupanje. Potem pa še, eh, kako bomo pustili odprto to politično perspektivo za prihodnost. No, na začetku pa nekaj o tem, kaj počne Evropska unija. Evropska unija je. Eh, zelo aktivna. Sam tudi želim prispevati k tej naši splošni politiki, ki jo izvajamo institucije in Evropska unija v celoti. Evropska unija zelo trdo dela s svojimi mednarodnimi partnerji, ZDA in drugimi v kvartetu, da bi podprla prizadevanja voditeljev, da omejijo nasilje. Na ta način bi se potem tudi političen proces lahko ponovno začel. Kvartet je bil v zadnjem mesecu zelo dejaven. Eh, srečevali so se v regiji z različnimi akteri, imeli so tudi srečanje v New Yorku pred nekaj tedni. To je torej ena od pomembnih zadev, ki se trenutno dogajajo. Evropska unija je bila tudi tista, ki se je odločila, da bo vključila tudi regionalne akterje v ta proces. Vključili smo Egipt, Jordanijo, Saudsko Arabijo. Mislimo namreč, da tudi oni lahko odigrajo pomembno vlogo pri tem, da se podpre obe strani v mirovnih prizadevanjih. Sam sem potoval po regiji, šel sem eh, poleti v Kajro in eh, dobil sem tudi vabilo kvarteta, da se srečam z regionalnimi akteri v eh, New Yorku konec septembra. Spet smo se osredotočali na regionalno politiko, kajti mislim, da je to zelo pomembno. Prva točka, ki je pomembna, je nasilje. Kako ustaviti nasilje? Situacija se počasi umirja, vsaj v Jeruzalemu, ostaja pa še vedno zelo napeta eh, na zahodnem bregu, predvsem v Hebronu. Torej, situacija sploh ni dobra v tem trenutku. To umirjanje situacije v Jeruzalemu je tudi posledica Eh, zavez in vključenosti mednarodne skupnosti. Sekretar uh, Kerry je bil tam pred nekaj meseci, ZDA so dejavne in si prizadevajo za umirjanje situacije, predvsem na uh, svetih krajih v Jeruzalemu. Tukaj se priznava tudi posebna vloga Jordanije v tem kontekstu. Mislim, da je to tudi prispevalo uh, k temu, da eh, se je situacija malo um-, umirila. Prav tako poteka delo na terenu. Eh, to je dnevno delo, ki, s katerim zagotavljamo, da stvari potekajo nemoteno in eh, da se nasilje omejuje. ZDA so to podprle, mi pa to tudi zelo tesno spremljamo na terenu. Seveda pa se morajo zgoditi še dodatne stvari, če želimo nasilje v celoti ustaviti. In to je tudi osnovna teza tega mojega prispevka. Potrebujemo političen pristop in političen okvir. Obe strani se morata vključiti zato, da se bo nasilje končalo tudi na Zahodnem bregu in v Gazi. Evropska unija skupaj s partnerjem in kvartetom eh, zato zelo dela na tem, da bi sprožila določene korake na terenu, ki bi po eni strani pomirili situacijo, po drugi strani pa bi na ta način pripravili teren za eh, pogovore, da se bodo ti lahko začeli, ko bo čas za to. Eh, sporočilo, ki ga eh, pošiljamo skupaj s partnerji drugim, je, da je čas za. Eh, nove pogovore. Kvartet je prosil tudi za spremembo politike, tako v New Yorku kot na Dunaju. Eh, zdaj je čas za uh, ukrepe, ki bi situacijo spremenili na bolje. Več uh, moči je treba dati palestincem, ampak hkrati zaščititi izraelsko varnost. In to je tisto, za kar si prizadevamo tako na Zahodnem bregu kot v Gazi. To bo v končni fazi eh, tudi tisti ukrep, ki bo mm, okrepil rešitev dveh držav. Eh, upam, da bo ta realnost eh, se enkrat zgodila na terenu. V preteklosti je bilo veliko sporazumov že doseženih, nekatere lahko izvajamo, zato da bi se situacija malo pomirila. Obstajajo ukrepe, ki jih lahko spremeta obe strani. Eh, naprimer institucionalni eh, koraki, ki jih lahko naredite obe strani, potem gospodarski ukrepi in tako naprej. In to eh, bi lahko imelo pozitivne učinke. ZDA si prizadevajo tudi za to. Mislim, da bi taki ukrepi pomagali obema stranema in zato se mi to zdi pomembno. Vendar pa obstaja velika vrzel med obema stranema. Obe strani pravita, da sta pripravljeni na ukrepe na terenu, ampak eh, obstaja velika razlika med tem, kar bi palestinci radi dosegli in tem, kar so pripravljeni narediti, prav tako velja to tudi za Izrael. Mislim, da potrebujemo politično voljo na obeh straneh. Eh, strani vseh voditeljev potrebujemo sporočilo, da eh, so se pripravljeni vključiti v nove pogovore. Mislim, da je zdaj čas, zato da preverimo, ali res obstaja ta politična volja, da se stvari premaknejo naprej. No, naslednji korak eh, bo naslednji kvartet, bo eh, potoval v regijo, sam sem že tam eh, skupaj z posebnim predstavnikom Združenih narodov. Tudi Rusi in ZDA se bodo vključili in vsi skupaj bomo proučili, kako nadaljevati ta proces. To se bo zgodilo zdaj v naslednjih tednih. Pa še zadnja stvar, ki jo želim povedati, kako pustiti odprte možnosti za prihodnost. Pomembno je najti tisto eh, vstopno točko za to, da bomo začeli vrdostojna pogajanja. Upamo, da bodo ti eh, ukrepi na terenu, ta proces, eh, da bo to predstavljalo način, kako doseči vrdostojen pogajalski proces. Ti ukrepi upam, da bodo dali novega zagona procesu in želim, da bi se vključili obe strani in da bi svoje prispevali tudi regionalni partnerji. Evropska politika bo tukaj zelo jasna, kajti naše stališče o rešitvi dveh držav je zelo jasno, kot vsi dobro veste. Ne potrebujemo pogajanj zaradi pogajanj samih to ne bi prineslo nobenih koristi, bilo bi celo kontraproduktivno, ampak potrebujemo resna prizadevanja za to, da se stvari premaknejo naprej. Eh, treba izboljšati situacijo eh, in pa pogoj za življenje palestincev in videli bomo, ali lahko pri tem kakorkoli pomagamo. Toliko eh, z moje strani za enkrat. Eh, z velikim veseljem se bom vključil v razpravo in odgovoril na vsa morbitna vprašanja in komentarje. Eh, če se želite eh, tudi bolj specifično sredotočiti na katero koli vprašanje. Hvala. Gospa Alijo Mari. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad da bi se vam zahvalila eh, za vaš prispevek in pa za eh, predloge Evropske unije v mirovnem procesu. Pred tremi leti sem sodelovala eh, pri teh pogovorih, ko so potekali pogovori izraelske vlade in pa palestinske vlade. Temeljna odločitev eh, mora biti sprejemljiva za obe eh, strani. To je ključnega pomena. Še prav posebej, ko se uradno eh, pogovarjamo z predstavniki obeh strani, lahko ugotovimo, da se njihova stališča ne razhajajo tako zelo glavni problem je problem eh, pomankanja zaupanja, eh, kar zadeva izvajanje sprejetih odločitev in pri tem lahko Evropska unija igra pomembno ulogo. Lahko predstavlja zagotovilo, tako kot eh, države v, na arabskem polotoku kajti eh, gre za neke vrste koalicijo držav, ki bi lahko eh, definirala odločitev, ki bo spremljiva za vse. To ne more biti odločitev Združenih narodov in pa eh, modrih čelad. Torej, to pomankanje zaupanja je ključni problem. In še ena točka je, na katero vas želim upozoriti in želim tudi vašo analizo. In sicer gre za medijsko poročanje. Pred nekaj leti, šte štirimi, petimi leti, eh, je že bil spostavljen eh, dialog eh, in sicer z pomočjo ameriškega posredovanja. Ameriški predstavniki pa eh, so eh, televizijske hiše obveščali o razpravi, eh, ki je potekala in to je vodilo v močno oblikovanje javnega mnenja, kar je povzročilo prekinitev teh pogajanj. Zanima me, ali je res nujno potrebno to nenehno medijsko poročanje tekom pogajanj. In poleg tega je tukaj še ena točka, ki se mi zdi zelo zaskrbljujoča in sicer eh, medijske igrice, eh, tako v Izraelu kot v eh, Palestini. Namreč gre za napačno poročanje, za izkoriščanje majhnih dogodkov z namenom manipuliranja javnega mnenja, kar lahko predstavlja veliko oviro za napredek pogajanj. First of all, warm welcome, uh, Mr. Gentilini again. We wish you great. Hvala lepa. <clears throat> Gospod Gentilini, želimo vam uh, veliko uspeha pri vašem delu. Vi ste naš partner in Uh, uh gospa Mogherini je bila prisotna na uh, plenarnem uh, zasedanju uh, In zahvaljujem se vam za zelo eh, konkretne in konstruktivne um, uh, prispevke. Zelo smo se strinjali v parlamentu, torej raven konsensa je bila zelo visoka in upam, da vam bo to eh, pripo, pomagalo pri vašem delu. Uh, V parlamentu um, se zelo strinjamo, ko gre za uh, mirovni proces uh, na Bližnjem vzhodu. Zelo podpiram uh, vaše delo in pa delo visoke predstavljice Mogherini, namreč tako, da ste razširili kvartet, da sodelujete. Ampak zelo zanimiva inovacija je vključitev arabskih partnerjev. Pozivamo vas k temu, da ohranjajte visoko raven ambicije, kajte v preteklosti smo naredili tako veliko napak in te, obstaja možnost, da pademo v past nizkih pričakovanj. Vem, da je eh, položaj težek, ampak gospa Mogherini je ambiciozna in vi jo podpirate, tudi Evropski parlament vas podpira. Prosim, ohranite eh, raven eh, ambicij, ne glede na težave. ne vem, a, ali. Torej, upamo, da se a, bodo pogovori nadaljevali in to tudi spremljamo. Kar se tiče porasti nasilja, a, potrebujemo deradikalizacijo v regiji. To je zelo pomembna tema za regijo in za Evropo. A, prosim, povejte nam kaj več o tem. Povejte nam še kaj več o eh, možnostih za palestinsko spravo. O tem veliko govorimo s palestinskimi partnerji in spodbujamo jih eh, k spravi. Tudi očitno obstajajo visoke uvire. Uh, Torej, če lahko prosim komentirate uh, to temo in povejte nam, če lahko kaj naredimo mi za to, da bi vas podprli. Hvala lepa. Ja, dank wel, meneer de voorzitter, eh, meneer Gentilini. Hvala lepa, gospod Bilder. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Gentilini. Tu sem. rad bi se navezal na to, kar ste dajali. Omenili ste proces transformacije. Tako, da bi politični proces znova uživili in v tej povezavi ste omenili gazo. Spregovorili ste o vodilni vlogi ali pa vodilni moči. Kaj ste imeli pri tem v mislih? Palestinsko eh, vodilno silo? ne vem točno, kaj ste menili. Kajti nekoliko smo se že utrudili te time. Kaj je to palestinska vodilna sila? Pravzaprav si potem težko še kaj predstavljam. Poglejte, na plenarnem zasedanju smo govorili o tem, da rešitev s dvema državama ne pomeni dve države, ampak dve ljudstvi. In v arabskem tisku Eh, je to odzvanjalo. Judis, judovska država eh, ne bi bila nikoli priznana in palestinska država, to gre seveda samo za palestince in tam se ne morejo zadrževati judi. Kako bi lahko potem želeli spodbosti takšno rešitev? To je bila sedaj rešitev z dvema državama Abu Mazna. Kaj menite o tem? Hvala lepa. Žal vam moram sporočiti, da je danes umrl Helmut Schmidt. Izviral je iz. Uh, politične družine, proti kateri smo se borili, ampak eh, bil je velik človek. In v Evropskem parlamentu se mu moramo zelo zahvaliti, kajte gospod Desna in gospod Schmidt sta bila tista dva, ki sta eh, si zamislila Evropski parlament in ga uveljavila. Tega ne smemo pozabiti. Zaslužen je tudi za eh, dvojni sklep NATO za, eh, de, če ne bi bilo njega in Destana, potem ne bi imeli evra. In zato mislim, da bi a, eh, se morali danes spomniti njegove smrti. Hvala lepa, gospa Sakorava. Hvala lepa. Zahodni breg, Jeruzalem. Gaza, to so bojišča. Palestina je ustala na enkraten način in prvikrat. 72 palestincev je umrlo, več kot 1200 je ranjenih, veliko jih je pristalo v zaporu. Po mojem mnenju se to ne bo ustavilo, če ne bomo odpravili razloga za to. Okupacije. Gospod Gentilini, položaj na Bližnem vzhodu na tragičen način a, potrjuje a, slepo ulico a, evropske mirovne politike. Imamo politične zaveze, ampak a, nismo bili uspešni. Izrael je v praksi dokazal, da ne želi rešitve. Vsi smo slišali, da je gospod Netanjahu dejal, da dvomi v rešitev eh, za dvema državama. Kaj ti? Tukaj moramo priznati kolegi. Palestinska ozemlja so predali izraelskim uh, naselbinam in uh, prihaja do kršitev človekovih pravic in pa mednarodnih humanitarnih uh, pravic. In spet je govora o prepovedi uvoza izraelskih izdelkov iz okupiranega ozemlja. Gospod, torej, torej, Meje so uh, posledica uh, pogajanja med dvema stranima in če bomo spremenili meje, potem bo to poškodovalo odnose med Evropsko unijo in Izraelom. Pričakujem od sveta in komisije naj uh, eh, izvaja ta člen 79 iz porazuma med obima stranima in predružitveni sporazum bi morali zamrzniti, ker se ukrepi ne izvajajo pravilno. Žmit. Žmit. Gospod Schmidt. Smith, se pravi, čujem. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod Gentilini, tudi sam vas lepo pozdravljam v tem odboru. V naših očeh ste eh, poglavitni sogovornik eh, v teh zadevah, ampak težko je vedeti, kje bi se začeli pogovarjati. Žal sem zamudil del vaše predstavitve, ampak sem se pozanimal o tem, kar ste povedali. Veliko stvari teče ta hip in težko je razbrati poglavitne stvari. Po mojem, um, izraelska in palestinska uh, vlada uh, izgubljata nadzor nad um, tem, kar se dogaja na terenu, kajti uh, palestinska um, vlada um, je izgubila um, pregled in pa zaupanje svojih ljudi. Uh, Leta, eh, še v 90-ih letih je bilo uh, malo um, uh, naselbin na palestinskem ozemlju, danes pa jih je mnogo več. In tam se veliko gradi. In tako uh, postaja rešitev z dvema državama še težja. Gospod Hovit je omenil palestinsko spravo. Kakšne razprave ste imeli za to, da bi olajšali to eh, spravo? Kajti um, vlada ni verodostojna. Palestinska arabska skupnost, torej z njimi ste se pogovarjali. Um, prosim. Povejte nam, zakaj, kdaj se boste srečali s predstavniki Kniseta in pa s predstavniki um, Palestine. In zanima me še, kako je z zmernicami o označbah proizvodov iz naselbin, ko je Rusija a, anektirala a, Krim, smo tako uvedli sankcije. Mi pa govorimo o smernicah leta po nezakoniti okupaciji. Povejte nam, ali se bodo te smernice razširile na organizacije, ki izvajajo komercialne dejavnosti z nasilbinami. Hvala. Hvala lepa, gospod Castaldo. Hvala, predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi gospodu Gentilinijo za njegovo navzočnost danes tukaj. Mislim, da je še kako pomembno, da imamo to izmenjavo mnen. Rad bi vam zastavil tri vprašanja. Prvo vprašanje. Ali bi bilo po vašem mnenju mogoče ponovno vzpostaviti mirovni proces, verodostojen eh, mirovni proces? Eh, trenutno različni elementi kažejo, eh, da regionalni voditelji eh, ne najdejo skupnega jezika, da se nahajajo na eh, nasprotnih bregovih. Drugo vprašanje. Govorili ste o pozitivnem prispevku mednarodne skupnosti. Zanima me, kakšno kakšen je natančno vpliv mednarodne skupnosti, še prav posebej pa me zanima eh, sodelovanje med Izraelom in Saudsko Arabijo. Eh, tukaj eh, bi še prav posebej izpostavil vprašanje Sirije in pa odnos z Iranom ter regionalne in jedrske ambicije Irana. Poleg tega pa še sledeče vprašanje eh, glede na izjave Michaela Lorena, ki je bil veleposlanik Izraela v eh, ZDA. Zanima me, ali ne gre tukaj za oviranje eh, pogajanj. Kaj ti? Če želi računati s podporo Izraela, ima eh, ravno eh, posebnega interesa za nadaljevanje mirovnih pogajanj. Potem pa še eh, možnost mirovni, mirovne misije eh, na okupiranih eh, območjih. Na ta način bi lahko ustavili nasilje nad civilisti. Ali menite, da je eh, to možnost, ki bi lahko uporabili in kakšno je vaše mnenje? Hvala lepa. Schreiber. Thank you. My name is Nico Schrijver from the Dutch Senate. Hvala lepa. Uh, ime mi je Schrijver, prihajam iz eh, nizozemskega senata. Govoril bom nizozemsko. Gre za to, kako bi uvedli mirovni proces na Bližnjem vzhodu že eh, gospod Gendelini nam je povedal, da je to bolj nujno kot kdajkoli prej spričo nestabilnega položaja o regiji. Imel bi eh, sledeče vprašanje. Ali posebni predstavnik meni, da je rešitev za dvema državama še vedno najboljša podlaga za mir med obima stranima? Kaj pa ena država, ena država z dvema ljudstvama? Dobro. Eh, to, zato obstajajo ševi, številne uh, tehnične in politične uh, ovire. Prihajam iz Den Haga, to je mesto mednarodnega prava in mi menimo, da bi bilo koristno, če bi ta konflikt pojasnili iz pravnega vidika in bi v pravnem okviru našli uh, rešitev za mir. Najprej torej Izrael ima pravico a, do obstoja, potem a, palestinci imajo pravico do samoodložbe, potem so tukaj še pravice in dožnosti a, okupacijske sile in pa gre tukaj še za vprašanje a, a, proporcionalnosti nasilja. Torej ta pravni okvir, gospod predsedujoči, je zelo podrobno opisan v posvetovalnem mnenju, eh, ki je bilo izdelano. Zanima me, ali, ali, pravni, eh, ali posebni predstavnik eh, tu, tudi vidi ta okvir kot primeren pravni okvir. Evropska unija ima pogosto namen, da bi bila mehka sila. In ameriška mirovniška pobuda se je ustavila, ni učinkovita in zastavlja se vprašanje ali ne bi morala postati Evropska unija tu bolj aktivna, ali ne bi Evropska unija morala bolj prevzeti lasno odgovornost kot nekdo, ki posreduje, ki omogoča, ki posreduje v mirovnem procesu. Kakšno mnenje imate v zvezi s tem? Evropska pobuda. Seveda bi morali organizirati dobro pripravljeno konferenco o bližnjem vzhodu, na kateri bi določili parametre oziroma temelje eh, rešitve za mir v, okviru, eh, v tem pravnem okviru mednarodnega sodišča. Kako bi to konkretno uresničili, kako bi prišli do konkretnih dogovorov, to pa je pravzaprav eh, tisto vprašanje, ki ga želim postaviti posebnemu predstavniku. Hvala lepa. Gospod Van Orden. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vemo, glede na to, kar je povedal gospod Netanjahu na svojem obisku v Washingtonu, da je zelo za rešitev za dvema državama. Zelo jasno je povedal, da dve državi Izrael, seveda, in demilitarizirana eh, Palestina, ki prizna judovsko državo. Glede na to, da je Evropska unija največji finančni podpornik palestinske oblasti, ali ste zadovoljni eh, s našim vzvodom ali eh, mislite, da je naš vzvod zadosten za to, da bi palestince eh, pripeljali nazaj do eh, pogajalske mize? Eh, palestinci in Netanjahu so dejali, da želijo ponovno odpreti pogajanja. Brezpogojno in da so zato pripravljeni, tisti, ki se niso pripravljeni. Oziroma Netanjahu je dejal, da se oni želijo poganjati, tisti, ki se ne želijo poganjati, so palestinci. Hvala lepa. Gospod Hadi Đorđo. Hvala lepa. Vsi v tej dvorani, vključno s gospodom Gentilinjem, eh, so prepričani, da Izrael, da Izrael zanima eh, to, da bi našli rešitev za palestinsko vprašanje. Če je to vtis, ki ga imamo vsi, potem to ni skladno za realnostjo, to je iluzija. Edini način, kako bi, naš, kako bi lahko našli rešitev, je to, da kaznujemo Izrael in o tem nihče ne govori. Nihče ni o tem eh, razpravljal. razpravljal. Iran se je pogajal za mednarodno eh, skupnostjo, zato ker eh, smo uvedli sankcije za Iran. In kako naj Izrael v resnici išče rešitev za mednarodno skupnostjo, če ne bomo na Izrael izvajali pritisk za to, da se bo začel premikati v tej smeri. Torej, če res želimo najti rešitev za ta problem, potem moramo biti resni. Saj ima Izrael tudi jedrsko orožje, pa tega nihče ne omenja. Torej, kdo je bil prvi tam, je lahko imel, uh, lahko ima uh, jedrsko orožje. Očitno je tako. Želim, da nam predstavniki komisije povejo, uh, ali obstaja kakšna razprava o tem, da bi uvedli sankcije za Izrael. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kar, hvala lepa. Nasilje me skrbi. Vsi bi morali uh, obsoditi eh, tiste, ki podpirajo to nasilje morali bi priznati oziroma morali bi omogočiti napredek in kritizirati bi morali tudi retoriko o Palestini. Ampak um, Izrael ima pravico do obstoja. Torej, treba je spoštovati uh, listine. Palestinski ambasador je šel v uh, Indijo in dejal je, da bi morali priznati uh, njihov, uh, prav, njihova pravica do obstoja. Vsi v Palestini priznavajo uh, obstoj Izraela ampak drugo je to, da priznamo njihovo pravico do obstoja in to je nekaj čisto drugega. Veliko zahtevamo od Izraela, e, nismo pa še e, dobili pravice e, do, e, nismo pa še sprejeli pravice do obstoja. Hvala. Thank you. Poš. Hvala lepa. Poš. Hvala lepa. Vsi se strinjamo, da rešitev za dvema državama ključnega pomena v pogajanjih eh, v tem mirovnem procesu ni prihodnosti za to regijo brez eh, palestinske države, ki je sposobna preživeti. Eh, Cenim prizadevanja kvarteta. Moje vprašanje je sledeče. Kaj so konkretni naslednji koraki? Kako se bomo koordinirali sa kvartatom? kvartet bi se moral pogovarjati z Izraelom in sa Palestino v naslednjih tednih. Vemo, da imata Izrael in Palestina drugačen eh, pristop do reševanja eh, krize. Kakšna bo strategija Evropske unije do Izraela? Ali bo Izrael dovolj odziven glede na vaše izkušnje? Drugo vprašanje pa je, kakšen odnos bo imela Evropska unija do sodelovanja kvarteta z eh, arabskimi državami. Kajti njihov, eh, njihovo stališče do sedaj je bilo zelo trdno. Obstaja, eh, slišali pa smo namige, da se bodo nekoliko omehčale te arabske države. Kaj vi menite o tem? Hvala. Hvala lepa, gospod Kan. Uh, Hvala lepa, gospod Čentilini. Tudi sam se vam zahvaljujem, da ste eh, prišli danes eh, v odbor. To je zelo kompleksna tema in celoten spor ima dolgo zgodovino. In vsakič, ko razpravljamo o tem, slišimo različne argumente iz obeh strani. Toda, če naredimo korak nazaj in si pogledamo položaj v celoti, potem nekaj stvari postane jasnih. Prva stvar je sledeča. Izgube so v glavnem na palestinski strani. Seveda so izgube tudi na izraelski strani. Ampak, če pogledate zgodovino, potem to postane jasno. In drugič, ta zemlja, o kateri govorimo, torej, ko se je celoten spor začel, je imel Izrael 35 odstotkov zemlje in 65 odstotkov je bilo za palestince. Če si pa danes pogledate položaj, potem se je stvar obrnila. Izrael ima 65 odstotkov zemlje in palestinci imajo okrog 35 odstotkov zemlje in Izrael nadaljuje za nezakonitimi naselbinami. In zato uh, se mednarodna skupnost boji, da ideja uh, o dveh državah umira pred našimi očmi. Torej, vprašanje je, kaj lahko storimo za to, da bi ustavili uh, te nezakonite naselbene ki ubijajo idejo um, rešitve za dvema državama. In druga stvar je sledeča. Kaj lahko storimo za to, da bi ulili upanje palestinski strani? Kajti, če si pogledate trpljenje na njihovi strani, oni so tisti, ki so dobili slabe karte. In sedaj se ukvarjamo še z eh, begunsko krizo. Obiskal sem begunsko taborišče in srečal sem palestinsko družino. Uh, v taborišču, kjer so živele tri generacije te družine. V enem šotoru so živele tri generacije. Nov dojenček, ki se je rodil, to je palestinski dojenček, ki se je bojil tam, njena mama je bila uh, rojena v, v, v taborišču Halit, to je neko drugo taborišče, in njena mama je bila rojena v tretjem, v tretjem taborišču. Uh, v Palestini. Palestincem moramo dati upanje, tako da bodo ustrajali pri dialogu in da bomo končno prišli do rešitve. In še eno vprašanje bi imel. Kdaj bomo prejeli smernice Evropske unije o označevanju uh, izdelkov iz naselbin? Hvala lepa. Padakis. Gospod Papadakis. Kje je Zendelini? Eh...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 poskušate spremeniti naravo problema in ime problema in to je zelo znana taktika. To pomeni, da enačite eh, storilca za žrtvijo. Obtožujete eh, ljudstvo, ki se bori proti nezakonitim naselbinam. Eh, in ti, torej ti ljudje so v vaših očeh teroristi. Evropska unija, ZDA pa kar naprej podpirajo eh, odnose z Izraelom in eh, namenjamo tudi denar izraelski vladi. Imamo eh, Blue Flag z Izraelom, to je, to je vojaška, skupna vojaška akcija in to je pravzaprav načrtovanje napada na palestinsko ljudstvo. Kakšno je vaše stališče do okupacije? In kaj menite o enačenju storilca za žrtvijo? Najti moramo rešitev eh, za, ehm, eh, za palestinsko državo, eh, ki bo sposobna preživeti in ki bo obstajala poleg Izraela. Hvala lepa. Sedaj pa vam predajam besedo, da naredite zaključek. Hvala lepa. Zelo koristno je, da sem prišel sem in prisluhnil vašim mnenjem, tako eh, vem, kakšna so vaša stališča. Skušal bom odgovoriti na številne eh, zanimive prispevke in to bom eh, skušal storiti v čim krajšem možnem času. Gospa Lijo Marija med tem odšla, ampak mislim, da je izpostavila elemente, s katerimi se povsem strinjam govorila je o uh, stvarih, ki so uh, sprejemljive oziroma nesprejemljive in povsem prav je tako, kajti toliko je odprtih vprašanj. E, če si ogledate to regijo, če si ogledate mirovni proces med Izraelom in Palestino, potem lahko ugotovite, da se rešitev že kaže. Mm, in eh, ta rešitev je rešitev dveh držav. Torej, pravzaprav je res, eh, da vse skupaj ne bi smelo predolgo trajati, eh, kajti rešitev je mogoča. Gospod Howitt, ne vidim vas, ampak izpostavili ste nekaj pomembnih vprašanj in sicer na temo celotne regije. Eh, gre za izvajanje zakonodaje Evropske unije, ne gre za bojkot. In to pravzaprav ni nič novega. Eh, tukaj gre za instrumente, ki eh, že obstajajo in ki jih zgolj uporabljamo. Gospod Hovet je govoril tudi o spravi in to je zagotavo pomembna tema. Obstajajo seveda tudi določene omejitve, kaj te. Eh, politika Evropske unije je politika, ki jo vsekakor spoštujem, ne pogovarjam se eh, z Amasom. Ampak eh, seveda vprašanje sprave je vprašanje, o katerem se vedno znova pogovarjam z palestinci, vsakeč, ko obiščem Ramalo. Včasih, eh, vedno, ko sem v stiku z palestinsko vlado, ampak menim tudi, da bodo morale palestinske oblasti storiti več. Eh, da bodo ponovno uveljavile eh, svojo prisotnost v eh, Gazi in mejni prehodi so mogoče prvo področje, na katerem bi bilo potrebno začeti z delom. Gospod Belder je govoril o utrujenosti. Mislim, da morajo vsi eh, voditelji pokazati, da so zmožni voditi. Eh, kateri so torej eh, glavni problemi? Nekateri ste o tem že spregovorili. Evropska unija ponuja rešitev dveh držav mejo iz leta 67. To, takšna je trenutna situacija. Gospa Sakorafa, je ravno tako izpostavila pomembno točko. Kar sem želel povedati je, da potrebujemo političen proces eh, za to, da bi se soočili z eh, dogajanjem eh, na terenu, v regiji. To, kar trenutno počnem, počnemo, je sledeče. Preizkušamo politično voljo za to, da bi ta konflikt zaključili na političen način. Seveda pa vidim, kakšna je situacija na terenu, tako kot tudi vi. Če želimo biti koristni, pa moramo eh, politične vodje pozvati k temu, da eh, pokažejo zmožnost voditi. Govorili smo o eh, načrtih za delovanje na terenu in poleg tega smo govorili tudi o tem, kako ukrepiti vlogo Palestine in pa zagotoviti varnost Izraela. Gospod Smith je ravno tako govoril o spravi. Sprava je eh, seveda eh, zelo eh, pomemben element mirovnega procesa in o tem, kar naprej govorim. Govoril je tudi o navedbi izvora in to je nekaj, kar pripravljamo. In Videli bomo, kako bo to vplivalo na razvoj situacije. Sedaj se moramo osredotočiti na to, kar lahko storimo v tem trenutku, zato da bi prišlo do premika naprej. Pa eh, bomo nadaljevali tam. Upam, eh, da bo prišlo eh, do napredka, do dejanskega napredka. Gospod Castaldo je govoril. o vlogi trenutnega vodstva in o možnostih, ki jih imamo. Mislim, da je ključnega pomena, da sodelujemo eh, z trenutnim vodstvem in eh, moramo skušati doseči najboljše rezultate v trenutni situaciji. Vloga zalivskih držav, vloga eh, regionalnih partnerjev je ključnega pomena. Med temi državami ima eh, zagotovo eh, pomembno vlogo eh, Jordanija, pa tudi Egipt in pa Saudska Arabija igra pomembno vlogo, zaradi tega, ker je sprožila pobudo za mirovni proces. In zato je zelo pomembno, da tega ne pozabimo. Pomembno je, da eh, imamo arabsko pobudo. Mislim, da sem povedal, kaj eh, počne Evropska unija, mislim, da sem povedal, zakaj bi se morali zauzemati in eh, mislim, da bi lahko Evropska unija skupaj z kvartetom eh, storila še več. Uh, again, I think, uh gospod uh, eh, Šivar je izpostavil vprašanje, uh, na katerega sem deloma že odgovoril. In sicer, ali je ta rešitev dveh držav najboljša rešitev? Ja, jaz mislim, da je to najboljša možna rešitev v tem trenutku. Eh, to, kar se trenutno dogaja na terenu, ta izbruh nasilja, je mogoče le izraz tega eh, je mogoče le dokaz eh, za to, eh, da bi morali poskrbeti za rešitev dveh držav. In veliko možnosti imamo, da ta cilj dejansko uresničimo. Gospod Van Ordan, je govoril o izjavi premjeja Netanjaha, e, vprašal je, ali uporabljamo e, svoj vpliv. Mislim, da moramo uporabiti vse instrumente, ki so nam na voljo in sicer v odnosu do obeh strani. E, obe strani prosimo, da se zauzemata za rešitev dveh držav in da poskrbita tudi za dejansko uresničevanje. Torej z vsemi močmi si moramo prizadevati za dosego tega cilja mislim, da imamo zelo eh, pomembno vlogo eh, in mislim, eh, da je tudi dovolj političnega prostora za Evropsko unijo, ki lahko pripomore k temu, da bi se obe strani zauzeli za to rešitev. Gospod Hadi Džordžu je vprašal, ali Izrael ta rešitev sploh zanima. Eh, ne bom eh, govoril o tem, mislim, da kar je pomembno za nas, je predvsem, da se politični proces premakne in k temu moramo skušati eh, prispevati tudi sami. To namreč lahko poskrbi za spremembe. Gospod Carver pa si je zastavil retorično vprašanje, ali ima Izrael pravico obstajati. Kot sem dejal, gre za arabsko pobudo, ampak ta pobuda je zelo pomembna in uh, kaže tudi, kakšni so občutki v regiji. Torej mislim, da gre tukaj za uh, pomembno podlago, ki jo imamo. In uh, mislim, da moramo uh, na osnovi tega začeti z ustreznim postopkom. Gospod Poš je govoril o konkretnih korakih. Skušal sem jih predstaviti. Uh, In mislim, eh, da nima smisla, da naštevam seznam, eh, ki je zapisan na eh, papirju, ki ga lahko zlahka najdete. To, o čemer govorimo, je pravzaprav okrepitev palestincev, ohranitev izraelske varnosti in sicer z različnimi koraki, z infrastrukturnimi koraki, gospodarskimi koraki, tudi varnostnimi koraki. ko bo prišlo do uh, zagona tega procesa, ko bo prišlo do napredka, če bo prišlo do napredka, potem uh, bo lahko regija storila še več. In tukaj je spet pomembna mirovna uh, pobuda. Gospod Kan uh, je upozoril na zgodovino. Uh, jaz uh, se bolj osredotočam na to, kaj lahko jaz uh, storim na terenu. Uh, jaz želim pomagati. Zgodovina, po mojem mnenju, ne pomaga mislim, da se moramo premakniti naprej, mislim, da moramo biti usmerjeni v prihodnost in se osredotočiti na to, kar je pred nami. In uh, mislim, da je to uh, najpomembnejše. Potem pa še gospod Papadakis. Evropska unija ima stališče. Mislim, da je to stališče izjemno jasno. Gre za rešitev dveh držav. Eh, gre za vrnitev eh, na meje iz leta 1967, torej ničesar ne skrivam. Mislim, da eh, lahko povem veliko, kajti Evropska unija ima jasno izoblikovano mnenje. Mislim, da sem s tem bolj kot ne zaključil. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš eh, prispevek, gospod eh, Gentilini. Mislim, da bomo imeli še več priložnosti za obravnavo te teme, kajti ta eh, tema s tem zagotovo ne bo razrešena. Najlepša hvala. Mislim, da lahko sedaj preidemo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Samo minuto mi dajte. Uh, the passing uh, away of a major statesman, Helmut Schmidt, someone who has been, as you yourself. Premenil je eh, veliki državnik Helmut Schmidt, ki eh, je igral ključno vlogo eh, pri ustanovitvi Evropske unije. In zato se sprašujem, če ne bi bilo primerno, da imamo minuto molka v počastitev spomina na nekdanjega kanclerja Helmuta Šmita. Jaz prihajam iz grškega parlamenta, ne vem, kakšne so tukaj navade, ampak mislim, da bi bilo dobro, da počastimo eh, tega državnika. The session to, uh, to the proxy wars in the EU neighborhood. I would like to say, adjust the discussion prihajamo k seji na temo zastopniških eh, vojn. Povravka sem se pogovarjal z predsednikom gruzijskega parlamenta. Pozdravljam vse kolege, hvala lepa za vašo udeležbo in sledil bom na svetu kolega. In sicer bi vas prosil za minuto molka. Eh, da se posvetimo eh, spominu Helmuta Schmidta. Zdaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu in sicer eh, gre za zastopniške vojne v eh, sosedski Evropske unije. O tem smo deloma razpravljali že z kolegicami in kolegi iz balkanskih držav, sedaj pa bomo govorili tudi s izvedenci še prav posebej bomo razpravljali o bližnem in daljnem vzhodu. Eh, danes zjutraj sem že predstavil svoje eh, stališče na to temo in zaradi tega stališča sedaj ne bom eh, ponavljal. Rad bi zagotovil tudi dovolj časa za razpravo, ampak reči moram, da še nismo vsi prisotni. Gospa Volčuk je tukaj. Yeah happens from time to time. So I think we can start. No, tako mislim, da lahko začnemo. Kdor prvi pride, prvi melje. Kamil Pekensten je prva na dnevnem redu, oziroma je prvi na dnevnem redu in je tukaj. E, je predstavnik e, inštituta eh, za uh, napredne študije v Washingtonu in prosil bi eh, ga, da poda desetminutno predstavitev. Hvala lepa za povabilo. Sorry. <clears throat> The first topic is the proxy war itself. Torej prva tema eh, so zastopniške vojne, to ni eh, nov pojem, eh, zastopniške vojne eh, obstajajo od eh, nekdaj. Ameriška revolucija se je začela z zastopniško vojno med francozi in britanci. No, to je zanimiv pogled. Prekinja gospod Brok. Torej, eh, gre za neke vrste filter med dvema stranema, ki se pravzaprav uh, vojskujeta. In eh, dober primer tega je bila hladna uh, vojna. Zastopniške vojne uh, so bile ena izmed karakteristik uh, hladne uh, vojne. Veliko zastopnikov je bilo na voljo v tistem času. Eh, do leta 1949. Eh, drugi pomemben eh, vidik zastopniških vojn je nadzor. Tukaj gre za neintenziven konflikt, če ga lahko tako imenujem, gre za nadzor nad strateškim ozemljem, ozemljem, ki je pomembno iz navigacijskih razlogov, zaradi naravnih virov in tako naprej. Eh, tretji element zastopniških vojn eh, je eh, tako imenovana zastopniška past. Tukaj gre za asimetrične zastopniške vojne. Gre za razmerje 1 proti 100 do 1 proti 1000. To so torej asimetrični stroški zastopniških vojn gre za boj eh, zakonitih eh, vojaških enot proti nezakonitim eh, vojaškim enotam. Dober primer eh, sta Irak eh, ali pa Afganistan, eh, pa tudi eh, Vietnam. Eh, ključnega pomena je, eh, da eh, nasprotnik sodeluje v rednih vojaških enotah eh, in da lahko zdrži dovolj dolgo, da ima to zares učinek na državo. Sedaj pa bi rad govoril o bolj specifični temi in sicer bližnjega vzhoda. Eh, govorili bomo eh, torej bolj o regiji in o eh, regionalnih akterih, ne pa o zastopnikih. Ne bom govoril o silah, ki se skrivajo za tem. No, pa se posvetimo regionalnim deležnikom. Nekateri so zelo pasivni, to sta recimo Izrael in Jordanija. Eh, ki sta izjemno pozorna eh, in zadevo eh, bolj kot ne opazujeta. Mogoče pa se bo stališče obeh držav kasneje spremenilo. Bolj aktivno vlogo igra Turčija, ki je zmeraj zelo glasna, daje veliko izjav in je močno odeležena tudi, ko gre za begunsko krizo. Vendar pa ima Turčija zelo malo moči v regiji. Eh, bolj ključnega pomena je Saudska eh, Arabija in pa eh, njeni sateliti, govorim o Združenih Arabskih Emiratih in pa o Katarju. Tukaj gre bolj za zastopniško posredovanje. Še bolj udeležen pa je Iran skupaj s svojimi sateliti, govorim o Hezbolahu. Nedavno pa se jim je pridružila tudi Rusija. Eh, razlog za to je, ker je Iran že odnegdaj tesno povezan z Sirijo, pa tudi z eh, eh, organizacijo Hezbola. In zaradi tega se Iran udeležuje konflikta v Siriji z rednimi vojaškimi enotami. Po drugi strani pa se zaradi tega razvija uh, zastopniška vojna, ker, želijo, uh, ker želi nasprotna stran s tem oslabiti eh, položaj Irana. Uh, Iran se uh, bori proti Saudski Arabiji v Siriji, medtem uh, ko uh, se Saudska Arabija bojuje proti. Uh, Iranu, v Jemnu in sicer eh, v okviru zastopniške vojne. Torej gre eh, za to, eh, da skušate države oslabiti druga druga. Obe državi sta močno izpostavljeni in obe se srečujeta z visokim političnim tveganjem tudi znotraj države. Namreč situacija v obeh državah ni ravno dobra. Eh, in to eh, je tudi pojasnilo za nedavno napetost med eh, Saudsko Arabijo in pa Združenimi državami Amerike, kajti ZDA so podpisale pogodbo z Iranom, kar jim je zagotovilo tudi finančno nagrado. Sedaj pa o, naj spregovorim o ZDA in njenem odnosu do regije v Vašingtonu skoraj, da nihče ne govori o zunanji politiki. Tisti, ki o tem govorijo, pa eh, menijo, da je ta politika nedosledna eh, in eh, ne najbolj ustrezna. Predsednik bolj skrbi za svojo dediščino, kot pa za uh, zunanjo uh, politiko. Ne želi storiti nič neumnega. Potem ne želi um, narediti napake, kar zadeva uh, orožje za množično uničenje v regiji. Izogniti pa se želi tudi terorističnemu napadu na ameriških tleh. In To eh, je vodilo v osredotočanje eh, na ISIS. ZDA so tako rekoč obsedene z ISISom in eh, to je voda na mlin Irana in pa Asadovega režima. Kemično orožje, orožje za množično uničenje, vse to so teme, ki ravno tako koristijo Iranu in pa Asadovemu režimu. In ta politika je vodila v eh, razvodenelo eh, in eh, zelo nedosledno ameriško politiko. Namreč ZDA so spodkopale položaj Saudske Arabije, ampak odnos z njimi niso prekinile, ponudile so roko Iranu, ampak pri tem niso šle dovolj daleč, da bi Iran eh, postal uh, močen zaveznik eh, ZDA. ZDA imajo zastopnike v Siriji in sicer zaradi programa urjanja in obroževanja. Vendar pa um, gre tukaj bolj za nadzor nad uh, škodo, eh, kot pa na, za dosego dejanskih ciljev. Sedaj pa še k eh, političnim priporočilom. Eh, najprej naj povem, da so omejitve vseh zastopnikov izjemne. Tukaj govorimo o ZDA in o EU, pravko smo se izkopali iz gospodarske krize in nihče ne želi sprejemati drastičnih odločitev tudi če bi imeli na voljo sredstva, eh, ni, nobene, ni na voljo nobene dobre politike. Tretja točka je, eh, da je skoraj da nemogoče eh, nadzorovati rezultat kakršnekoli politike. Ta regija zahteva izjemno prožnost, izjemno prilagodljivost. Stvari v regiji se namreč hitro spreminjajo in razvijajo. In eh, še zadnjo eh, priporočilo, mislim, da moramo biti zelo odprtega duha, eh, namreč po stotih letih je prišlo do podpisa mirovnega sporazuma In obdobje Sykes-Pico je zaključeno, potrebno se je soočiti z trenutno politično situacijo. Če se Izrael in, če se Izrael in Jordanija premislita in spremenita svoje stališče, potem se bo uh, celotna situacija spremenila in uh, to bi lahko potem vodilo v stabilnosti regije. Uh, to pa je ideja, ki se je zdela naravnost iluzorna v preteklih letih. Doktor. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa eh, Katarina eh, Volčuk, ki je zaposlena na univerzi v Birminghamu in sicer na Centru za ruske, evropske in euroazijske študije. Gospoda Edwarda Lukensa pa nažalost ne bo z nami in sicer zaradi smrti Helmuta Šmita. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta uvod, eh, ki mi je precej olajšal uh, mojo nalogo. Če govorimo o zastopniških vojnah, eh, potem eh, lahko rečem, da je to nizkocenovna eh, strategija, vsaj v teoriji. Dejansko pa se je situacija predvsej bolj zapletla. Eh, vsaka zastopniška vojna seboj prinaša tudi eh, tveganje, kar se je trenutno pokazalo v Ukrajini. Ampak eh, začnimo z pregledom. Rusija je uporabila vojaško silo dvakrat in sicer na Krimu in eh, v vzhodni regiji Ukrajine. In pri obeh posegih je šlo za dosego različnih ciljev. Na Krimu je šlo za kaznovanje, eh, še prav posebej eh, pa za eh, vzpostavitev pravičnosti, za poravnavo zgodovinske napake. Gre za zelo uspešen primer hibridne vojne. Eh, gre za uspešno mešanico eh, tajnih in netajnih operacij, ki so bile tako dobro uravnotežene, eh, da ni prišlo do prekoračitve praga za prevzem vojaške odgovornosti. Krim je torej zgodba o uspehu in tako meni tudi Rusija. Drugi del konflikta pa je veliko bolj zapleten. Eh, najbližja analogija, ki jo lahko potegnemo, je analogija z drugimi zamrznenimi konflikti v nekdanji Sovjetski zvezi. In ta analogija je pravzaprav napačna. Eh, obstaja namreč velike razlike v časovnici in pa v ciljih. Vsi eh, zamrznjeni konflikti so bili neposredna posledica paca eh, nekdanje Sovjetske zveze in eh, šlo je za pomembne etnične vidike eh, Eh, tega pa ni v Donbasu. 20 eh, let eh, po propadu nekdanje Sovjetske zveze se je pričela zastopniška vojna, ki se je pravzaprav začela kot državljanska vojna. Šlo je za politično razdelitev na dve republiki. Vojaška sila se uporablja izjemno omejeno in eh, sicer zgolj eh, za tako imenovano oboroženo prepričevanje. Ciljno državo na ta način preprečujejo, da ugodi zahtevam. Eh, vojaška sila se uporablja le, kadar je to potrebno in zgolj za dosego političnih ciljev. Politični cilji pa so edinstveni, nepredstavljivi. Gre za um, ločitev uh, dela ozemlja neke države, za vključitev v uh, novo politično enoto, ki bi predstavljala neke vrste ruski protektorat. In to je zelo ambiciozen, ampak tudi tvegan politični cilj. Zakaj eh, pa eh, so si sploh zastavili ta cilj? Zaradi tega, da bi bila vzpostavljena nova vrsta odvisnosti med Ukrajino in Rusijo. Eh, namreč Ukrajina je podedovala veliko različnih oblik odvisnosti od nekdanje Sovjetske zveze. Tukaj gre za trgovino, gospodarstvo in tako naprej. Šlo je za nekaj samoumevnega ta političen cilj eh, za vzpostavitev eh, tega protektorata eh, bi torej pomenil povezavo Rusije in Ukrajine. Vendar pa je ta poseg uspešen le do določene meje, kajti Ukrajina se ni odzvala na grožnjo ruskih enot v Ukrajini torej gre za eskalacijo in deskalacijo. Vse skupaj je odvisno predvsem od eh, prostovoljcev in pa plačancev. Eh, vojska pa se uporablja le eh, v omejeni obliki in za omejeno časovno obdobje. tukaj ne gre toliko za eh, državljansko vojno, ampak eh, bolj eh, za to, da Rusija ugodi ruskim državljanom, ki ne bi bili za drago posredovanje v Ukrajini, vojaško posredovanje. Predvsem pa gre za prepričevanje Ukrajine, da gre za državljansko vojno in da mora Ukrajina premisliti o svoji strategiji in regijo Donbass vključiti na drugačen način. Rusija pa, pa ne potrebuje uh, nobene uh, eh, utemelitve uh, eh, za uh, ta poseg, poleg tega pa lahko deluje kot mirovna posrednica. Ta konflikt je v veliki meri odvisen od Ukrajine. Ukrajina se mora odzvati na politične zahteve in zaradi tega uh, Eh, je to zelo eh, ambiciozna in tvegana strategija in strategija, eh, ki še nikoli ni bila uporabljena. Zakaj? Zaradi tega, ker uporaba vojaške sile utemeljuje zahteve, ki jih zastavlja stran, ki se je odločila za poseg. Torej, kaj se je zgodilo sedaj po sporazumu iz eh, Minska eh, v Ukrajini? Gre za neke vrste odpor. Nihče iz Ukrajine eh, ni zadovoljen z izvajanjem drugega sporazuma iz Minska in zaradi tega je prišlo do zastoja. Sporazum iz Minska je zelo zanimiv sporazum, kajti če si ogledamo mednarodno prakso, Eh, je običajno najprej podpisan sporazum o premirju, eh, temu pa potem eh, sledi veliko podrobnejši politični sporazum, medtem ko Minsk 1 in Minsk 2 združujeta oba procesa v enega. Torej gre za ehm, razdelitev oziroma združitev teh dveh delov premirja in pa političnega postopka. Eh, ampak ne gre eh, za priključitev tega dela Ukrajine, ampak eh, gre za cilj revizije ukrajinskega ozemlja. To se dogaja že več kot leto dni in lahko rečemo, da so vojne razmeroma poceni, okupacija pa je precej draga in to lahko vidimo tudi v Donbasu. Namreč Cena tega okupiranega območja je izjemno visoka. 2,5 milijona oseb eh, še zmeraj živi tam in polovica leteh je upokojencev, ki prejemajo eh, neredna izplačila in zato je potrebno za njih poskrbeti. Zagotovljene so javne storitve, eh, ceste so sedaj popravljene prej, kot so bile popravljene, ko je bila za to območje odgovorna vlada v Kijevu ampak stroški naraščajo in v okviru širše krize je to pomemben dejavnik. Sedaj pa se zastavlja vprašanje, dokolikšne mere eh, je pripravljena eh, stran, ki je posegla v to območje uporabiti vojaško silo oziroma eh, sprejeti političen dogovor, ki dolgoročno ne bo izpolnil ciljev. Torej, kar je pomembno za Ukrajino, pa tudi za širši postsovjetski prostor, je, da je do lanskega leta veljalo prepričanje, da ima eh, Rusija dve politiki, namreč politiko za bližno soseščino in politiko za preostali svet. Torej šlo je eh, za eh, dve eh, različni področji. Sedaj pa sta bili obe področji povezani in tukaj gre za strateško igro. To dela celotno situacijo toliko bolj nepredvidljivo, pa tudi zanimivo. To, če vr smo priča v Ukrajini, je v nasprotju z vsemi predhodnimi dogodki na sovjetskem območju. Namreč gre za nov način eh, razmišljanja, ki eh, združuje eh, vojaško upremo, recimo tanke in letala, hkrati pa gre tudi za elemente presenečanja in nejasnosti ter slepljenja. Gre torej za povezavo eh, taktičnih operacij eh, z širšimi političnimi cilji. Eh, Moje ključno priporočilo bi bilo, da se ne osredotočamo zgolj na taktične cilje, ampak na širše politične cilje, katerim sledi Rusija. In s tem bom zaključila. Hvala, zdaj pa začenjamo eh, z razpravo. Žolt Nemet z Mačarske naj bi bil prvi, ampak ga še ni v dvorani. Eh, Ali gre za novo zastopniško vojno? gospod Ažubalis. Hvala. Dragi kolegi, previdni moramo biti pri tem, kako imenujemo stvari. Priznati moramo, da so zastopniške vojne v naši soseščini, vojne proti nam, proti EU in proti euroatlantski civilizaciji. Če si ogledamo rusko zunanjo politiko, lahko zlahka identificiramo eh, tako imenovano rusko-evropsko agendo. In ta agenda ima kar nekaj prioritet, da se prekine širitev EU in pa vpliv EU v postsovjetskem prostoru, potem da se prepreči institucijam, da prevzamejo odločilnejšo vlogo, da se okrepi evropsko energetsko in ekonomsko odvisnost od Rusije, da se okrepi Eh, Putinova podpora v državah EU, naprimer, da ga podpirajo politiki, poslovneži, raziskovalci, aktivne politične figure, nevladne organizacije in tako naprej. Potem, da se spodbujajo eh, notranje, eh, notranje razhajanja v EU in da se oslabijo tudi transatlantske povezave. Rusija je izvajala tudi eh, bombardiranje v Siriji in to je migrante vodilo, da so se premaknili proti Evropi. Slišimo tudi nove informacije o novi arktični poti migrantov proti Evropi, torej eh, migranti dosti krat prečkajo Rusijo, eh, da pridejo eh, v Skandinavijo. Mejo med Rusijo in Norveško pogosto prečkajo na kolesih in Rusija to podpira. ruska strategija je, da se povečajo nestabilnosti v Evropi in zato uporabljajo vsa sredstva. Rusi želijo um, oslabiti našo enotnost. In zdaj, ko se bliža čas revizije sankcij, uh, Rusija tudi želi vplivati. Zaradi vojne v Ukrajini je Evropska unija eh, postavila sankcije in s tem dokazala svojo enotnost. Uh, To pa je eh, seveda oslabilo Rusijo in te sankcije so Putina za nekaj časa ustavile, da ni nadaljeval z agresijo. Mi eh, se moramo držati lastnih pravil, ki smo jih eh, vzpostavili. Bodi si, ko gre za boj proti politični korupciji, bodi si, ko gre za zagotavljanje transparentnosti naših političnih strank ali pa za komunikacijo naše vizije o Evropi, ki bo eh, svobodna in ki je zdaj ogrožena. Hello. I will speak in uh, Romanian. <clears throat> Hvala, govoril bom romunsko. Vi žorat de razbojul care mogli. Zelo smo zaskrbljeni zaradi vojne v Ukrajini eh, in na Črnem morju. morju. Evropska unija brez NATO nima možnosti, da bi bila lahko s takim grožnjam. Podpiramo strateško partnerstvo z NATO in želimo, še naprej biti geostrateška sila, ki je pomembna. Tudi kar se tiče vojne na Bližnjem vzhodu, eh, eh, eh, naj povem, da je to grožnja za Romunijo, pa tudi za celotno Evropsko unijo, poleg drugih vojen. Države, ki so najšipkejše, V primeru eh, zastopniških vojen so države v vzhodnji Evropi in pa v sosedstvu eh, Rusije in Ukrajine. Kaj bo storila Evropska unija, če bo prišlo do invazije v Ukrajini? Romunija, na primer, ima drugo najdaljšo mejo z Ukrajino, preko 270 km. In ta hip je to še vedno zelo varna meja. Hvala lepa. Όσες ώρες και να μιλούν οι εισηγητές που προηγήθηκαν. Non poročevalec, poročevalci razpravljajo o tej temi. Torej, ne morejo pa razkriti, iz kakšnih razlogov pride do vojn imperialistične težne eh, skušajo nadzorovati trge, skušajo nadzorovati eh, trgovske poti in pa izvoz nafte in plina. In ker razlagamo tukaj o zastopniških eh, vojnah, skrivamo tudi dejstvo, da za velikimi imperialističnimi silami imamo tudi regionalne sile, ki imajo svoje interese te sile se vključijo v vojne zaradi svojih razlogov in vsaka država ima svoje razloge. Eh, tudi znotraj držav različne skupine tekmujejo za vpliv in včasih želijo doseči različne namene. Zaradi te eh, konkurence pogosto pride do vojn. No, nekaj je bilo tudi zgodovinskih navedb, kakšna je povezava med vlogo Sovjetske zveze, nekdanje Sovjetske zveze in pomočjo za Afganistan. Nekaj časa smo imeli ministrico za šolstvo, ki je zagovarjala tudi humanitarno pomoč v času eh, ruskega zauzetja Afganistana. Kako lahko to povežemo z današnjo situacijo, ko so bili v Afganistanu eh, talibani in potem še eh, imperialistična invazija? Danes tam trgujejo z drogami, eh, posledice so grozljive. Hvala. Eh, ačiū, ponė pirmininkė. Eh, norėčiau pridurti. Hvala, gospod predsednik. Nekaj stvari bi še dodala k temu, kar so že povedali drugi kolegi. Uh, No, to, kar mi danes imenujemo uh, zastopniške vojne, bi lahko imenovali tudi hibridne vojne. Kar nekaj literature je na voljo v zvezi s tem. Eh, sama imam rada finsko pobudo v zvezi s tem. Tam je bila izvedena analiza in eh, dobili smo tudi brošuro v zvezi s tem. V Helsinkih sem jo dobila, ko je tam potekala parlamentarna skupščina OECD. Zaključki te analize so, da hibridne vojne niso nekaj novega. Potekale so že prej v zgodovini in elementi hibridnih vojn so bili vse čas prisotni. Litva je lahko tudi primer tega. Eh, poglejte si, kako so nas okupirali v 40 letih. In potem eh, so govorili, kot da je narod eh, vesel in da se je strinjal s to okupacijo. To vrstne vojne torej niso nekaj novega vendar pa je potrebna koordinacija na visoki ravni. Koordinacija med eh, oblastmi, mediji in pa socialnimi akteri. In želim vas upozoriti na vlogo, ki jo mediji financirani strani Rusije igrajo na Zahodu. Lahko greste v katero koli eh, zahodno državo in eh, Na televiziji v hotelu najdete ruski televizijski kanal v popolni angliščini in eh, potem lahko razumete, eh, zakaj gre. Tam vse čas poslušate, da ni nič slabšega kot Zahod in kot ZDA. In če ljudje poslušajo to pranje možganov vsak dan in to jim je predstavljeno v popolni angliščini, eh, seveda na koncu temu verjamejo. Eh, propagandna mašinerija eh, Rusije v tujini je zelo aktivna. In eh, želim vas opozoriti na dejstvo, da moramo ukrepati vsi skupaj, da bomo zaščitili naše družbe pred tem, da jih zavaja to vrstna propaganda. Tu je zadnja stopna priprave na vojno. In eh, ljudi je treba pripraviti na to in to Rusi že uspešno počnejo. Hvala. Edward Lukas eh, je vseeno z nami, je podpredsednik na Centru za analizo evropskih politik v Washingtonu. Hvala, da ste z nami. Gospod Luka se nam bo oglasil iz Londona. Prosim, če lahko predstavite svojo temo v desetih minutah. Well, um, mis, all, uh, Brock, chairman, a... Gospod Brok, uh, vsi prisotni, uh, veseli me, da sem z vami. Uh, prek te videokonference. Razlog je, da je nekdani nemški kancler Helmut Schmidt eh, danes umrl. In uh, sam sem pisal članek o njem za ekonomist. No, uh, naj se najprej predstavim, sam se s temi vprašanji ukvarjam že več kot 30 let. Uh, pokrival sem nekdanjo Sovjetsko zvezo, Sovjetski imperij v času hladne vojne. Bil sem zelo vključen v aktivnosti za svobodo in v disidentske aktivnosti. To sem spremljal v 80-ih letih in se ukvarjal tudi z evropsko varnostjo. Nisem pa bil edini, ki je bil uh, zaskrbljen uh, še v 80-ih letih, ko drugi niso bili več tako eh, zaskrbljeni. Leta 1994 je estonski predsednik eh, v Hamburgu podal govor, kjer je opozoril na represijo eh, doma in pa pritiske iz Rusije. Še v 90-ih letih je bilo to prisotno in torej ti problemi, ki smo jim priča danes, niso novi, samo pozornosti jim nismo posvečali in to bi rad povdaril. Mislim, da bi morali biti zdaj še posebej pozorni na ljudi, ki so vse čas na to upozarjali, pa jih nismo imeli resno. Imeli so prav, to so bili Estonci, Litvanci, Latvijci, Poljaki in drugi. Na zahodu pa eh, se nismo posvečali tem vprašanjem. Mislim, da so imeli prav takrat in eh, da eh, imajo prav tudi zdaj. Eh, litvanska kolegica je prav to poimenovala eh, hibridna vojna. Te zamrznjene eh, zastupniške vojne, še posebej ta z Rusijo, kažejo na to, da eh, obstaja velika napetost in Rusi se pripravljajo na to. Če bodo stvari šle slabo, bodo rekli, nismo bili mi eh, krivi. No, tudi nekdo iz Grčije se je oglasil eh, in rekel, da je šlo za imperializem in da to počnejo tudi druge države. To je res. Eh, Zastopniške vojne smo imeli med hladno vojno tako na strani Sovjetske zveze kot na strani ZDA. Pri tem torej ni nič specifično ruskega. Mislim pa, da če govorimo o imperializmu, moramo e, nastaviti tudi naš moralni kompas. E, govori se o imperializmu v tretjem svetu, v Afriki in Aziji. In e, nekdanje e, zasedene države vzhodne Evrope so trpele zaradi imperializma, ampak zaradi tega trpijo še vedno. Na to moramo biti pozorni. Če govorimo o kolonializmu in imperializmu, se moramo zavedati, da to obstaja še danes pri nas. To, kar se dogaja v Ukrajini, kar se bo morda zgodilo v baljskih državah, na Polskem in v drugih državah ob ruski meji. Na Zahodu smo se zelo borili za to, da bi razumeli, kakšni so ruski nameni pri teh zastopniških vojnah. Mi Eh, razmišljamo na drugačen način. Tukaj gre za eh, stvar eh, obveščevalnih služb policije ali gre za ekonomska vprašanja, za posle, za medije ali karkoli. Torej, v mislih smo imeli različne kategorije, ki so jasno definirane. Imamo profesionalno etiko, imamo tudi institucije, ki urejajo ta vprašanja in to je način, kako deluje naša družba. Mi verjamemo v tak način delovanja. Ampak tukaj se soočamo s, z nasprotnikom, ki nima teh e, razlikovanj in teh različnih kategorij. E, tam lahko nekdo dela propagando zjutraj, potem se ukvarja z obveščevalnimi dejavnostmi popovdne, e, eh, s korupcijo zvečer, čez noč pa se spremeni spet v nekaj drugega. Sam zato uporabljam besedo skupna grožna strani Rusije, kajti tam so stvari pomešane. E, obveščevalna skupnost eh, je pomešana z drugimi dejavnostmi, z mediji, e, tam imamo tudi Gazprom in druge energetske velikane. In povezave segajo vse do ruske vojske in do ruske propagandne mašinerije oziroma aparata. In vsi igrajo na isti liniji. Nam je to zelo težko razumeti. Mi imamo energetiko eh, urejeno posebej, potem neko stvar razumemo kot propagandno dejavnost, ampak tam je vse povezano in zato je tudi Rusija uspela. To je moje prvo sporočilo. Rusija v tej vojni zmaguje, vsaj do tega trenutka je zmagovala. zmagovala. Mi smo se zelo pozno zbudili, dolgo časa smo zanikali, da se karkoli sploh dogaja. Rusija pa je že zelo napredovala. Eh, veliko je umazanega denarja v politiki, eh, politiki so skorumpirani, ustvarila je tudi veliko ekonomsko odvisnost eh, Evrope in okrepila svojo vojsko. V 90-ih letih je ruska vojska bila ne zelo močna, V zadnjih 15 letih pa so se zelo modernizirali. To smo videli tudi v Siriji. Tja so pošiljali iz Kaspijskega morja izstrelke, ki so bili eh, narejeni z najmodernejšo tehnologijo. Imajo tudi odlične posebne enote, elektronsko uh, inteligenco oziroma obveščevalno orožje. Uh, In Rusija je na tem področju eh, zelo napredovala, prav tako na področju propagande. Pred 15 leti si nismo predstavljali, da bomo imeli težavo z rusko propagando. Leta 91 smo bili prepričani, da so nam eh, svobodni mediji pomagali zmagati v hladni vojni in da pravzaprav pri svobodnem trgu ne more iti nič narobe. Rusija pa je pokazala, da lahko ustvari protizahodni diskurs, ki ga promovira na vseh področjih. Eh, mogoče smo izpustili tudi najpomembnejšo stvar. Mi eh, se nismo ukvarjali z napakami, ki smo jih naredili, nismo se ukvarjali s tem, kako jih popraviti. Eh, imamo različne ruske kanale v Eh, Evropi in eh, tudi v naših eh, glavnih medijih, evropskih medijih se izvaja ruska propaganda. Včasih so stvari predstavljene kot da gre za splošne informacije o Rusiji, ampak stvari pišejo ljudje, ki jih plačuje Kreml. Mi smo seveda skušali se na to odzvati, skušali stvari potisniti nazaj. E, tudi litvanska vlada, e, naprimer, e, s tretjim energetskim svežnem, vsak evropski potrošnik je zdaj v boljšem položaju zaradi liberalizacije energetskega trga, zaradi diverzifikacije. Litva zdaj dobiva plin tudi od drugod, ne samo iz Rusije. Prej je vse dobivala od Gazproma. Prav tako Poljska, ki ima zdaj eh, posebne plinovode in ni več samo odvisna od Rusije. Torej, naredili smo napredek. Tudi NATO je naredil napredek, ampak še vedno so Rusi pred nami. Vaš čas prevzemajo pobude. Leta 2000 sedem je bil izveden kibernetski napad v Estoniji, potem 2008 vojna v Gruziji. In v obeh primerih eh, je šlo za zastopniške vojne. Eh, prišlo je do napada v Estoniji, pa Estonci niso mogli ugotoviti, odkot ta napad sploh prihaja. V Gruziji eh, se je napad začel iz Abhazije in Južne Osetije. Od tam so delovali ruski zastopniki. Potem se je stvar preselila v Ukrajino. zdaj imamo eh, oblast v Donetsku in oblast v Lugansku, eh, kjer vladajo Rusi. Veliko je takih sovražnih e, tem, ki prihajajo strani e, Rusije in dobro je, da jih obravnavamo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Vesel sem, da boste spremljali razpravo in pa, da boste prisluhnili um, preostalim vprašanjem. Gospod John Nemet je naslednji. Agree. Z Mačarske. Gospod Nemet. Thank you. Thank you much, Hvala lepa, gospod Ilmar. Lepo Pozdravljam eh, našega eh, kolega Lukasa. Hvala lepa za vašo zelo temeljito analizo. Rad bi se navezal na dejstvo, da se sedaj soočamo z dvema usporednima vojnama. In imamo dve ločeni razpravi o teh dveh vojnah. Ilmar, čestitam vam, kaj ti pomembno je, da govorimo, da razpravljamo o teh vojnah skupaj, kaj ti imamo vojno v Siriji in imamo vojno v Ukrajini. In to ni sekundarno vprašanje, kako sta ti dve vojni med seboj povezani, kaj ti sta povezani. In mislim, da ni na ključje, da sredi ukrajinsko-ruske vojne ruska letala odletijo v Sirijo. To ni uh, eh, na ključje. In mislim, da moramo natančno spremljati to, uh, ka, uh, kako sta te dve vojni povezani. Sedaj smo sredi procesa. In dobra vest je, da se je Evropska unija vključila v Dunajski proces skupaj z Iranom, Turčijo in Saudsko Arabijo. Ampak kaj pa drugi proces? Ali uh, se mednarodna skupnost dovolj posveča ukrajinski vojni? Ali bomo imeli politični proces, ki bo eh, pomagal eh, ustaviti ukrajinsko-rusko vojno? Če ne, uh, potem mislim, da bi morali imeti vsaj to pred očmi, da eh, moramo zagotoviti politični mir tudi tam. Torej v ukrajinsko-ruski vojni. Sedaj bi se rad navezal na to, kar je dejal gospod Lukas. Prisluhniti moramo eh, prijateljem v sosednjih državah kajti njihovi zgodovinski refleksi so zelo uh, uh, koristni za nas in moramo jim pokazati, izraziti solidarnost. In vrh uh, na Dunaju gre v tej smeri in pa natin uh, vrh v Varšavi bo tudi šel v tej smeri. Toda, ko govorimo o prihodni politični pomiritvi eh, napetosti med Ukrajino in Rusijo, bi morali ohranjati določena načela. In najpomembnejše načelo oziroma rdeča črta bi dejal je ta, da okupirane države eh, Gruzija in Ukrajina ne bi smele priti v položaj, ko ne morajo ohraniti svoje soverenosti in pa sposobnosti, da se odločajo o svoji lastni prihodnosti. Ne glede na to, kakšen političen dogovor bo dosežen. In včasih potrebujemo politične dogovore. Je to, po mojem mnenju, rdeča črta, ki je ne bi smeli prekoračiti. Soverenost Gruzije, soverenost Ukrajine. To je treba nujno spoštovati. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa, gospod uh, predsedojoči. Edward, že sva se srečala. Lepo te pozdravljam v tem odboru. Posem sprejemam, da je ruska agresija v Ukrajini in pa aneksija Krima nekaj posem nesprejemljivega. In to sem večkrat obsodil v imenu politične skupine v tem odboru. In, uh, ne moremo umakniti sankcij, dokler eh, je Rusija še vedno okupira Ukrajino. In strinjam se za vašo analizo o vlogi Rusije danes. Kajti bil sem do, kritičen do tega, kar se dogaja v eh, Kremlinu. Eh, tukaj je tudi velika korupcija. Kajti določene, eh, eh, eh, naprimer Front National, naprimer vedno zagovarja Kremlin, Kremlin pa to plačuje. Torej, sovražnik sovražnika je neobhodno tvoj prijatelj, je rečeno. In pogovarjala sva se že o podpori Čečenom, o vojni proti Rusiji pred leti. Čečenski teroristi so uh, najhujši borci ISIS-a. Potem pa imamo tu še Azerbajdžan in Armenijo, imamo tudi Gorski Karabah in njihov spor. Podpiram rusko intervencijo, um, ki ščiti um, Armenijo v, v odnosu do um, Azerbajdžana in potem Sirija težko je reči, da je Asad uh, eh, zli in opozicija je dobra in da Saudska Arabija podpira ene, Turčija druge. Torej, zunanja politika je vedno zelo kompleksna in poskušam razumeti, kaj, so, kaj naj bi bil naš eh, poglavitni geopolitični interes. Ampak je morda ali je možno ločiti naše eh, stališče na Zahodu do tega, kar je Rusija stoji, storila v Ukrajini ali pa v odnosu do balskih držav. Ali pa kakšno je naše stališče do Rusije v Siriji? Ali lahko sedaj govorimo za Rusiji? Eh, ali je možno sedaj zbrati vse za isto mizo za Turkijo, Američani, Evropsko unijo, Saudsko Arabijo in tako naprej, zato da bi rešili um, sirski položaj. Kajti državljanska vojna za eksodusom in pa za tokovi beguncev predstavlja veliko eh, nevarnost celo, za celoten evropski projekt. In včasih je treba balansirati te um, dileme in tehtati med različnimi interesi. Thank you, Chair. Hvala lepa. Hvala lepa, Edward. Hvala lepa, da ste se vključili v našo razpravo o tej res zelo pomembni temi. Nobena država članica Evropske unije je Eh, se ne more upreti eh, hibridnim vojam, vojnam in pa tem tokovam, ki jih doživljamo do sedaj. Ampak jaz se ne bojim. Rusija eh, vodi informacijsko vojno oziroma obveščevalno vojno proti nam. Ampak tega še nismo povsem priznali. Naj vam podam primer. Zonanja služba je ustanovila ist stredkom. To je posebna enota, ki eh, pomaga našim vzhodnim partnerjem oziroma vzhodnoevropskim partnerjem, ki govorijo rusko in poskuša eh, doprinesti nekaj, pro, da bi se kar bi se zoprstavilo proti ruskemu informacijskemu toku. Ampak mi potrebujemo Westretkom, ki bi deloval v državah članicah in ki bi pomagal državam članicam, da podprejo intelektualne in upravne zmožnosti, da se temu zoprstavimo. In pa predvsem, da pojasnimo javnosti, kakšna sporočila poskušajo ruski politiki eh, prinesti našim državljanom. In ta sporočila so zastrašujoča. Naj vam podam en primer. V Ukrajini so razširili vest, da so um, križali v Donetsku nekega dečka in sicer na ozemlju, ki ga nadzirajo ukrajinske oblasti. In to so storili na tako odličen način, da je bil svet šokiran nad to vestjo. Našli so osebo, ki je to eh, videla in ta oseba je potem to eh, opisala v največjih podrobnostih, kako eh, so dečka križali. Ampak ljudje na kraju samem so enostavno to zanikali, kajti dejali so, ne, to se nikoli ni zgodilo. Ampak to je bilo že prepozno. Vest je bila že uh, na spletu, ljudje so imeli to podobo že pred očmi in tako naprej. Če zahodni novinarji imajo instinkte in etiko, potem ne morajo prekoračiti določenih eh, kritičnih meja, ampak očitno ruski novinarji eh, te etike nimajo. Ampak ta hip smo se temu zaprstavljali z zgolj omejenimi sredstvi. Eh, ruski pritisk pa je vedno večji in Edvardu in drugim strokovnjakom, tudi strokovnjakom, ki so danes z nami, bi dejal, da je treba eh, predlagati politikom v Evropski uniji in v NATO, da naj izkoristijo vse sredstva za to, da se zoprstavijo eh, tem, eh, temu, kar sem opisal, kajti to res potrebujemo. Hvala lepa. Grazie, Najlepša hvala gospod eh, predsednik. Mislim, da eh, se je ta pojav razvijal že dlje časa. Gre za neko vrsto načela odgovornosti med eh, različnimi državami. Če ne bi prišlo do napredka pri jedrskem sporazumu, bi najprej že bili priča novi svetovni vojni. Razmeroma pomembna sta dva elementa. Prvi element je eh, kriza eh, tistih eh, držav, ki so bile zasnovane po prvi svetovni vojni. to so države, ki so se sedaj znašle v uh, konfliktih. Eh, po drugi strani pa gre za element nacionalizma v ZDA. Eh, takoj po letu 1989 se je ta nacionalizem še ukrepil. Zato moram zastaviti sledeče vprašanje. Kako bomo vzpostavili novo ravnotežje? Številni menijo, da bi eh, bil edini način, da vzpostavimo neutralne države eh, in eh, neutralen odnos med Rusijo in pa Evropsko unijo. Po drugi strani pa nekateri predlagajo, da bi poskrbeli za nekakšno ravnotežje moči za uh, novo svetovno geografijo. Spet drugi menijo, da je edini način, uh, da uh, ublažimo apetit Rusije, da poskrbimo za novega protagonista na svetovnem prizorišču. In vemo, da se tukaj pojavljajo določene težave, kajti ta protagonist naj bi bila Evropska unija. Uh, Eh, ki pa nima enotnega mnenja glede svoje lastne zunanje politike. Zanima me vaše mnenje. Hvala lepa. A tudi sam bi a, nekaj pripomnil. Potem pa bom dal besedo našim gostom, ki bodo odgovorili na vaše vprašanje. Gospod Lukas je govoril o o, o Rusiji in je rekel, da bo Rusija zmagala. Dejal bi, da je to kratkoročno res, to je avtoritaren režim ki eh, hitro razvije enotno strategijo z vsemi pripadajočimi elementi. In to um, avtoritarni državi hitreje uspe kot pa demokraciji, kajti v demokraciji imamo um, razmerje, kjer, sta, ehm, kjer so različne plasti in gospodarska politika ločena od politične. Ampak na koncu zgodovina kaže, da uh, demokracije zmagajo, kajti imajo talent in predvsem morajo imeti pogum, da se zoprstavijo avtoritarnim diktatur, diktaturnim eh, režimom. Velika Britanija je zato svetli primer. Leta 1939-1940, pa ne želim sedaj usporajati stvari, da ne bo prišlo do nesporazuma. Ampak takrat je bilo videti, da eh, je demokracija v brezizhodnem položaju, eh, da so edina preostala demokracija v hudi stiski, pa vendarle je, eh, se je Velika Britanija zoprstavila in na koncu zmagala. In to je dober primer. In mislim, da bi morala Evropska unija se vedno postaviti, zauzeti ravno to stališče. In da. Eh, se zavedamo to, da so eh, avtoritarni režimi eh, tisti, ki hitro ukrepajo, kajti ne izgubljajo se v dogotarnih demokratičnih razpravah in mi se moramo takšnim avtoritarnim sistemom zoprstaviti. In to je boljši pristop, kajti na koncu bo zmaga la demokracija. Gospa Volčuk, beseda je vaša. Hvala lepa za zelo raznolike poglede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 Vprašanje je, ali je to vojna proti EU. In strinjam se, da, da je pridružitveni sporazum prvi uh, prostotrgovinski sporazum, ki je sprožil oboroženi konflikt. In za EU je to velik izziv, kajti prostotrgovinske sporazume uh, poznamo po celem svetu um, in to je um, zelo pomembno za uh, Evropsko unijo. Uh, Torej, Evropska unija se mora sedaj s tem soočiti. In kaj počenja Evropska unija? Ali promovira demokracijo ali pa gre za uh, prostotrgovinske sporazume? Torej, v očih Rusije je to nekaj, kar razumejo oni kot upletanje. Ampak v 21. stoletju naj bi trgovina spletala vezi. Tukaj gre za signal. In signal je, da je integracija uh, v, v Evropsko unijo grožnja za uh, nekdanje sovjetske države, tako vidi to Rusija. Azerbajdžan je. Yeah neodvisna država v svoji zunanji politiki. Ampak potekala je razprava uh, med, o um, odnosu med um, Rusijo in Azerbajdžanom. Evropska zunanja politika mora upoštevati te stvari. Namreč kako ukrepanje uh, nekega drugega akterja vpliva na razumevanje svoje vojne. Hibridna vojna ni nekaj novega in to se je uporabljalo v celotnem 20. stoletju, kot ste pravilno povedali. Toda pozabili smo vse te lekcije, kajti menili smo, da smo šli naprej. Ampak eh, nekdo v Združenem kraljestvu iz ministrstva se je spraševal o eh, hibridnih vojnah in dejala je, da smo da so bile hibridne vojne na dnevnem redu, da smo se želeli s tem ukvarjali, ampak vedno eh, so nas potem zasule druge bolj pomembne zadeve. Potem pa nas je presenetil Krim. In kot sem že povedala, To so storili Rusi na zelo kalibriran način in eh, vojaške sile niso uporabili do zadnjega trenutka, predtem se ni to res zgodilo. Sedaj pa eh, Sirija in Ukrajina. Sirija in Ukrajina sta povezani, sta drugačni, ampak tudi povezani. Kaj ti? Rusija eh, je naredila tako, da je neobhodni partner za Zahod kajti brez Rusije ne bo rešitve v Rusiji. Hkrati pa uh, dobiva Rusija tudi uh, strateške koristi od tega, da so, se bodo uh, sankcije dvi, uh, umaknile, uh, sankcije povezane za vojno v, v Ukrajini in tako bo spet pridobila Rusija. Torej, zadevi sta povezani. In morda še zadnja in najpomembnejša stvar kratkoročna in dolgoročna nekompatibilnost med ozemeljsko integriteto Ukrajine in suverenostjo. Suverenost Ukrajine, tako da bi se lahko integrirala v Evropsko unijo. In težko je sedaj potegniti rdečo linijo. Če se, če se bo izvajal sporazum iz Minska, tako da bo to ruska stvar interpre, tako interpretirala, to pomeni, da bi bo Rusija to interpretirala, kot da se ustavi eh, integracija Ukrajine v Evropski uniji. Nimam sicer rešitve, ampak Hvala lepa. Thank you. Uh... Hvala lepa prihajam iz ZDA in moram povedati, da sem zelo navdušen uh, nad tem, kako ste se posvetili uh, uh, vprašanju Rusije. Vaša razprava je zelo drugačna kot v Vašingtonu. dokler ne bomo imeli novega uh, predsednika v ZDA, potem toliko časa tudi ne morete pričakovati veliko sprememb uh, eh, za strani ZDA. Želim biti optimističen. Um, namreč, zastopniške vojne so dobre, če veste, kako jih morate upravljati. Ampak tukaj gre za asimetrične stroške vsak dolar, ki ga ZDA nameni za um, zastopniške vojne, uh, ni nič v primerjavi s tisočimi uh, uh dolari, ki jih nameni uh, Rusija. Rusija uh, namenja uh, vedno več uh, sredstev temu. Če bodo stroški energije ostali uh, nizki, uh, bodo dobički nizki in dolgo ročno bo Rusija v zelo dobrem položaju. In tretja točka, ne želim biti preveč ciničen. In tukaj so uh, humani stroški zastopniških vojn in ti so zelo visoki. In ta človaški, človeški uh, dejavnik je povezan tudi z uh, tokovi beguncev, ki prihajajo v Evropo. Če si pogledate gospodarske modele um, uh, begunskih tokovov, lahko to obrnemo tudi v nekaj dobrega. Te, te, te ljudje prihajajo iz uh, uh, tujih držav, druge uh, kulture, drugi jezik, ampak lahko jih tudi gospodarsko uporabimo. Uh, lahko bi uh, tukaj ustvarjali uh, uh, gospodarsko rast, uh, zlasti sirci in to bi lahko dvignilo BDP Evropske unije. Kajti dolgoročno bi ti begunci lahko ukrepili Evropsko unijo in nasprotnike ošibili. Hvala lepa. Gospod Lukas. Kratek bom. Najprej Charles Otenoko bi rad povedal sledeče. Hladna vojna je nekako dober primer. Hladna vojna je bila zelo zmedena in pogosto smo podpirali režime in ljudi, ki so bili izredno neprijetni. In to smo počeli v upanju, da so bili komunisti še slabši. Um, hladna vojna v Evropi je bila bolj enostavna. Torej, nimam uh, ravno mnenja o tem, ali mi, so mi eh, manj všeč uh, Kitajci na Tibetu ali pa Rusi v Čečeniji. Pogosto uh, moramo sodelovati z državami, ki nam niso všeč, ko pa gre za države, ki so naši prijatelji in ki želijo biti takšne, kot smo mi, se perspektive Evropske unije ne spreminja. In želo moramo, zelo moramo podpreti Ukrajince in pa države, ki so že v NATO in v Evropski uniji in jih moramo res podpreti. In kar se tiče uh, Armenije in Azerbajdžana, vem, da je tukaj zadeva bolj uh, kočljiva. Se zelo nasprotujem čečinskemu terorizmu. Ampak dobro, kaj je razlog za to? Razlog je ta, kako se je ščečenci ravnali v 90-ih letih. Kar pa se tiče strategije Evropske unije. SIPA, moj think tank v Washingtonu, je dal v izdelavo študije v uh, sosedah uh, Rusije in gre za to, kakšno strategijo bi razvili. Rade bi izobražili, izobrazili tudi predstavnike naših medijev, kako naj um, opazijo, kako ne identificirajo zlorabo medijev sa strani Rusije. Vedno bomo imeli različna stališča, kaj ti ljudje bodo naprimer rekli. Naprimer, kdo je se streljil M17, ali so bili to Rusi, ali so bili to Ukrajinci. In končno, to vprašanje, ali bomo zmagali ali ne, upam, Ampak noben zakon eh, ne pravi, da bomo zmagali. Kajti imamo primere odličnih držav, ki so bile poražene in se niso nikoli eh, vrnile. Zato obstajajo številni primeri v zgodovini. To so bile eh, države, ki so menile, da bodo zmagale, ampak na koncu nismo in v teh državah lahko, niso in v teh državah lahko beremo samo še v zgodovinskih knjigah. Upam, da eh, bo imela Rusija dolgoročno eh, probleme, ampak če bo Rusija zmagovala kratkoročno, pa še nekaj, pa še kratkoročna, pa še ena kratkoročna zmaga, pa še druga, potem bo iz tega nekaj nastalo. kajti obstajajo velike možnosti, da bomo izgubili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se našim strokovnjakom, ki so z nami razpravljali. Eh, po današnjem dopolednevu smo se sedaj bolj osredotočali na vzhodne partnerstvo in na Rusijo. Jutri se bomo pogovarjali, eh, torej zjutraj smo se pogovarjali o eh, jugu in pa o južnem sosedstvu. Govorili smo o vlogi Irana in Saudske Arabije, ki se borita za prevlado, za regionalno prevlado in uh, pri tem izrabljata vero. Dru razlogi so na vzhodu drugačni, ampak mislim, da moramo priznati, da moramo vedno pogledati tudi v ozadje in tam iskati odgovore, ne pa da ima, vidimo samo to, kar je spredaj, ko razvijamo uh, naše strategije. To je povsem jasno in predvsem ne smemo sklepati poslov, ki nam bodo prinesli koristi na eni strani, ampak bodo ti posli hkrati oslabili druge. In ne smemo pozabiti na naša načela v primeru Ukrajine, kajti ne moramo skleniti recipročnega posla jasno mora biti to, da ne smemo začeti korakati v napačni smeri. In Rusijo moramo spomniti na to, da ima eh, Rusija enake interese v boju proti eh, IS kot mi. Če si pogledamo Islamske eh, republike Rusije, naprimer. Potem uh, imamo lahko Tukaj še razvoj v Moldaviji in v drugih državah. Torej, naj se vam še enkrat zahvalim. Zahvaljujem se tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so danes z nami. Dopovdne včeraj in popovdne smo imeli zelo intenzivno sejo. Zelo dobro je bilo, da so se razprave odeležili tudi predstavniki nacionalnih parlamentov, kajti uh, tako smo vodili razširjeno razpravo in upam, da bomo s to razpravo lahko nadaljevali tu in pa uh, v drugih, pri drugih priložnostih. Želim vam uh, varno pot domov in pa še lep večer v Bruslju. Bruselj ima določene slabe strani. Ampak še nihče ni rekel, da je, kuhn, da je hrana v Bruslju slaba. Torej, želim vam še lep večer v Bruslju. Hvala lepa, da ste bili z nami in sestanek je zaključen. Loss of pens is credit.